Gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, prosim, če sedete na svoje mesta, da bomo lahko začeli z glasovanjem. drage kolegice in kolegi še enkrat prosim če sedete na svoje mesta da lahko začnemo z glasovanjem Začeli bomo s poimenskim glasovanjem, torej prosim, da se pripravite na to. Gospa Frasoni ima uh, postopkovno vprašanje. Gospod predsedujoči, samo en trenutek, prosim, kajti vidim, da se kolegice in kolegi še niso umirili. Spremenili smo pravila v pravilniku zaradi tega, ker smo imeli preveč nepotrebnih razprav.